Yes, friends, uh, we start the meeting. You are welcome uh, to this uh, full day meeting. Pozdravljeni, lahko začnemo. Danes imamo celodnevni sestanek. Na prvi točki za, na dnevnem redu imamo sprijetje. Zdaj pa režim tolmačenja. Vsi jeziki so na voljo z izjemo finščine, bolgarščine in hrvaščine. Med nami so tudi skupine obiskovalcev, oziroma bodo z nami. Danes od 11. do 12. je gospod Elmar Brok povabil skupino 30 obiskovalcev iz eh, belgijske mladinske diplomacije. Rina Kari in Paloma Lopez pa sta povabili skupino 20 gostov iz Federacije evropskih prometnih delavcev in ti nas bodo obiskali prav tako danes in bodo z nami med glasovanjem o svežnju za mobilnost na cestah. Gospa Moran Šatje pa je povabila tudi televizijsko ekipo, ki bo snemala glasovanje o direktivi, o napotitvi delavcev. In še sprememba razporeda sestankov. Sestanek 16. in 17. maja je bil premaknjen na 14. in 15. maj. To je v skladu z novim dnevnim redom, tako da naj predstavim, da bo to trajalo med 15. in 18.30 uro v ponedeljek 14. maja in v torek 15. maja med 9. in 12.30 in 15. in 18.30 oziroma pol tretjo in pol sedmo uro. Pri točki 5 vas obveščamo, da bomo imeli 24. maja izredni sestanek za zaposlovanje in iz, imeli bomo izmenjavo z gospodom Dombrovskim in komisarko Tyson o delovni zakonodaji. Tako so marca zaprosili koordinatorji. Po izmenjavi mnen bomo glasovali o strukturiranem dialogu, in predvidena je tudi delavnica o Eli. Tu so objave. Točka 3 je odobritev zapisnikov sestankov in sicer sestankov z 21. in 22. marca. Good morning, thank you, chair. Uh, I just, uh... Gospod Becker. Ja, hvala. imam samo prošnjo. Ali lahko potrdite, da bo kapotaža vključena v današnje glasovanje danes? Ja, bo. Odlično, hvala. Uh, Zdaj pa točka 4 na našem dnevnem redu. Osnutek uredb o socialni statistiki. to obravnavamo v okviru medinstitucionalnih pogajanj. Te potekajo na temo socialne statistike. Poročevalec je Tamas Mešerič. To je potekalo 27. marca. So zakonodajalci, so predstavili svoja stališča in se dogovorili o delovnem programu. Organiziranih je bilo že več sestankov, trije sestanki na tehnični ravni in tretji trilog bo organiziran za jutri popovdne. Včeraj smo imeli še sestanek o revidiranju agencij, parlamentarno agencijo je vodil, vodil gospod Sandel in gospod Hoč je bil poročevala za EU OŠA. Dvaindvajsetega maja bomo obravnavali še druge teme na trialogu, katerih včeraj nismo uspeli. Včeraj smo imeli kar vroče razprave o številnih vprašanjih. Pričakujemo, da bo prišlo do nadaljnjega uspeha na tehnični ravni. Toliko o poročilih, zdaj pa točka 5 na dnevnem redu. Vse evropski osebni pokojninski produkti, zdaj pa poročevalec, gospod Bekar. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. To poročilo obravnavajo tri odbori, oziroma ta projekt, odbor za ekonomijo, zaposlovanje in še tretjem odboru. In lahko vam povem, da imamo poročevalci iz treh odborov zelo konstruktivne pogovore in na številnih področjih smo dejansko dosegli široko soglasje. Seveda pa obstajajo tudi različni pristopi In zato bi želel danes predstaviti pristop, ki sem ga v smislu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve zastopal sam. Na začetku bi želel povedati, da se mi pobuda komisije glede razvoja tega produkta zdi zelo pomembna, je zelo, uh, izjemna. Uh, gre za zelo pomemben korak eh, v razvoju evropskega socialnega sistema. Zato izražam simpatijo za, to, za ta produkt. Kateri pa so cilji, ki jih želimo doseči? Tukaj obstajajo prednostni cilji. Ena od eh, prioritet naj bi bila ta, da bi vse evropski osebni pokojninski produkt postal dolgoročni varčevalni produkt tako mora biti tudi zasnovan. V prvi vrsti gre za a, privlačen dohodek v pokojnini med v dobo pokojitve. In s tem naj bi predvsem mladi v Evropi imeli dostop do neke varnosti v starejših letih. Prav tako mora biti čezmejno zasnovan in preprost in v tem um, kontekstu naj podarim, da je ta vse evropski faktor, nekaj, kar mora biti obveza in to mora eh, Evropski parlament vključiti v končno poročilo vseh odborov. Prepričani smo namreč, da ponudniki eh, PEP lahko poskrbijo za to in torej tudi naj bi poskrbeli za to, da z svojimi konkretnimi partnerstvi v tistih državah dosežejo in omogočijo vse evropsko prisotnost tudi v tistih državah, kjer sami nimajo svojega oddelka. Torej je ta vse evropski dejavnik, kar se mene tiče, največjega pomena. Gre za kapitalsko jamstvo, evropsko kapitalsko jamstvo in vsekakor bo parlament eh, v svojem delu to partnerstvo in ta produkt moral še natančneje opredeliti, ampak prepričan sem, da gre tukaj za izjemen produkt, če želimo pokojnino povezati z neko vrstvo evropsko, kim javnim eh, evropskim finančnim jamstvom s pomočjo EIOPE. Mislim, da lahko s tem eh, zanesljivost eh, in načrtovanje v veliki meri izboljšamo. Prenosljivost PEPA v vsako državo članico EU je tudi nekaj, kar moramo zahtevati. Za milijone evropskih državljanov je ta pep pravzaprav nekaj, kar lahko poskrbi za veliko prednost za naše državljanje v tistih državah, kjer ni dobro zgrenega prvega ali drugega stebra. Tukaj imam v mislih številne države v jugovzhodni Evropi, um, v tistih državah, kjer pa imamo socialno više razvite pokojninske sisteme, pa uh, lahko im, uh, PEP predstavlja dodatno jamstvo za življenjski standard eh, v starih letih. In najmanj, kar lahko doseže pe po teh državah, je to, da je to senzacionalno darilo, lahko senzacionalno darilo um, detkov, babic in staršev za otroke in vnuke, ki potem sami kasneje uplačujejo v ta produkt. Uspešnost tega produkta me seveda zelo zanima v nekem daljnosežnem uh, kontekstu EPRS sem hvaležen, da so pripravili izračune in ti izračuni so razvidni tudi v dokumentu, ki sem vam ga poslal na razpolago in ti izračuni kažejo, da če jim ocenjujemo oziroma domnevamo, seveda ne vemo, kakšna bo inflacijska stopnja, kako se bo razvijala inflacija, ampak če domnevamo, da bo um, v 40 letih uh, povprečna inflacija 4 odstotne, uh, potem uh, si lahko predstavljamo, da bi nek mlad človek 40 let uplačal Vplačeval v ta produkt 40 let in s tem dosegel 40 tisoč evrov vplačila, potem vsi modeli izračunov, ki ne predvidevajo previsokih pogodbenih stroškov in stroškov ponudnika, torej vsi ti izračuni in vsi modeli izkazujejo potem zadovoljivo kapitalsko rast in kapitalski razvoj. Pri stroških višini 1,5 odstotkov in pri vplačilni soti, vplačni soti 40 tisoč evrov pride do rezultata 44 tisoč evrov, kjer je 4 odstotna inflacijska stopnja že vračunana. Seveda um, je treba poskrbeti, da so plačani kapital potem tudi v resnici izplača. Še nekaj vidikov pa bi želel izpostaviti, uh, s katerimi smo se ukvarjali v predlogih sprememb. Menimo, da je pep lahko koristen tudi pri premagovanju pokojninske vrzeli. Številne ženske uh, bodo morda uh, razmislile o tem, ker imajo veliko krat prekinjeno eh, kariero, um, da bodo morda torej vendarle razmislile o vzpostavitvi takšnega produkta in o uplačevanju v produkt pep. Gre torej za dopolnilni varčevalni načrt, to je jasno, ampak mislim, da za številne to morda ne bo le eh, dopolnilni načrt za pokojninsko varnost, ampak morda celo edini. Potem je tukaj še razprava glede davčnih vprašanj. Tukaj želim biti jasen. Mi na to nimamo nikakršnega vpliva, tega vprašanja mi ne moremo usmerjati. Uh, Eh, torej vprašanje davkov ni nekaj, eh, kar bi bilo pristojnosti Evropske unije, vendar pa bomo zahtevali in to tudi eh, obesedili, da bi vsaj naš odbor moral to tako jasno povedati, da bi naj vse države članice za PEP omogočile tiste davčne ugodnosti, ki, eh, do katerih so opravičeni drugi varčevalni produkti v njihovih eh, posameznih državah. Torej, to je zapisano tudi v predlogu spremembe, da pač naj bi veljale najbolj ugodne davčne ureditve, ki sicer veljajo za pokojninske produkte. Prav tako ne želimo sprejeti nobenih stroškov, če ponudnik ni prisoten v določeni državi članici. Ampak povedal sem že prej, da sam ne bi razumel, da, pon, da dejstvo, da ponudnik ni prisoten v vsaki državi članici, da bi to dejstvo lahko vplivalo na zmožnost sodelovanja z drugimi. Torej, vprašanje stroškov um, je težavno, od ponudnikov pričakujemo, da bodo zmerni, pošteni, da bodo ti produkti zasnovani tako, da bo to družbeno spremljivo in tukaj uh, ta odstotek uh, pristojbine za ponudnike, ki uh, smo ga ocenili na 1,5 odstotkov, menim, da predstavlja dobro, dobro podlago za nadaljne razprave. Lahko si tudi predstavljam, da bi morala biti preglednost PEPA tako dobra, uh, da bi si želeli, da bi ponudniki PEP omogočili preglednost zadnjih 20 let produkta. Zakaj 20 let in ne 5 let? Želimo si, da se vključi tudi časovno obdobje pred finančno krizo s tem se potem eh, lahko dejansko posamezni državljan odloča eh, glede na to, ko lahko oceni, kako, eh, kakšna je bila uspešnost pokojninskega produkta pred krizo, med krizo in po njem. Potem pa imamo tukaj še tako imenovano default opcijo, rečemo temu standardni produkt. Mislim, da lahko odbor za socialne zadeve upravičeno zahteva, da mora vsaj uh, eden od ponujenih produktov PEP biti tak default, privzeti produkt, eh, pri katerem se lahko potem uveljavlja tudi finančno jamstvo. Če potem eh, v finančnih portfeljih se ponujajo tudi drugi eh, produkti, potem tega v smislu finančne industrije ne bi želel preprečevati, ampak en produkt pa po mojem mnenju mora biti default opcija kolegice in kolegi, prosil bi vas, da pripravite in da pravzaprav uložite še eh, predloge sprememb, ki ste jih želeli. Rok za odložitev sprememb je 20. maj in obljubim vam, da bomo to konstruktivo sodelovanje med poročevalci v senci eh, nadaljevali in da naj bi uh, Eh, ta dosje zaključili 28. junija in da bom tukaj vsekakor poskrbel, da bo rezultat ugoden tudi v smislu našega odbora. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Bekar, za to predstavitev. Zdaj pa. Imajo besedo poročevalci v Sinci, najprej Marija Rena iz socialistov in demokratov. Ni je tukaj? Aha, vi jo nadomeščate, izvolite. No, ne nadomeščam je na, ravno, ampak eh, Marija Rena je na misiji in mi še v naši delovni skupini razpravljamo o tem, kakšno je oziroma naj bo naše stanišče o predlogu PEP. Prvi odziv na vaš predlog pa bi bil takle. Smo naklonjeni temu, da naj bi našli novi instrument, da bi zaprli in zapolnili pokojninsko vrzel. To nas mora skrbeti, zlasti zaradi starejšega prebivalstva. saj je tega prebivalstva vedno več v Evropi, tako da to postaja vedno bolj nujno. Načeloma za nas velja, da moramo razmisliti o prvem in drugem stebru, da bi morale biti pokojninske scheme na voljo ljudem v teh stebrih in bi morali zagotoviti ustrezne pokojnine. Ampak pri nas pravimo, Med sanjami in dejanji so uh, določene ovire. In obstajajo ovire tudi v praktični realnosti. In včasih je zakonodaja tista, ki je ovira med načeli in realnim življenjem. Pri tem predlogu preučujemo, ali gre pri sistemu, pri tem produktu za nekaj dodatnega, ki omogoča ustrezen pokojninski sistem našim evropskim državljanom. To naj bo dodatek in ne nadomestilo, oziroma nekaj, kar nadomešča za ustrezna prvi in drugi stebr. Na nek način bi šli s tem v napačno smer. In glede na to, da razprave še niso zaključene, bi bilo dobro, da bi imeli jasno formulacijo v vodnih izjavah k temu predlogu, kjer bi navedli, to je tisto, kar potrebujemo in to so naši cili in nameni s tem predlogom. In da to ne nadomešča prvega in drugega stebra. Mogoče pa bi lahko zapisali tudi, da bi po petih letih morali preučiti, ali to res deluje kot dodatek, kot nekaj ekstra. Takrat, ko bodo mlade ženske začele uporabljati ta produkt PEP ali samozaposlene ženske, zato da si zagotovijo ustrezne pokojnine na starost. Nameni in cilji morajo biti jasni in jasno formulirani. Del predloga pa je tudi, da po nekem določenem času ponovno preučimo, ali ta predlog deluje kot dodatek ali pa s tem predlogom nadomeščamo scheme iz prvega in drugega stebra. Toliko z moje strani. Uh, Hvala lepa. Naslednji govornik bi moral biti Arne Gerike, ampak namesto njega gospa McIntyre. Hvala predsedujočem. Gospod Gerike ni mogel danes priti, ampak me je prosil, da ga zastopam. Najprej hvala gospodu Bekerju za predstavitev stvari, za katere si prizadevam. Zagotovo podpiramo to besedilo in veseli nas, da se krepi dodatna prostovoljna izbira. To se mi zdi zelo dobro. Še en predlog sprememb je, da gre za dolgoročni instrument za podporo. Mislim, da moramo res podpreti ljudi pri njihovem upokojevanju, tako da pozdravljamo številne elemente tega predloga. Podpiramo pa tudi to, da je prenosljivost bolj zagotovljena čez meje. To se mi zdi zelo dobro. Predlog spremembe številka 9 poudarja, da gre tukaj za novi dopolnilni instrument k obstoječim pokojninskim sistemom in schemam. To je res ključnega pomena za nas. Pomisleke pa imamo na področju davkov. Lahko oziroma ne podpiramo davčne harmonizacije. In tudi gospod Bekar je to rekel v svoji uvodni predstavitvi, saj namreč, da so davki zunaj pristojnosti Evropske unije. In to tako ali tako ni v pristojnosti našega odbora, ampak vseeno sem to želela izpostaviti kot enega naših pomislekov. Vseeno pa hvala za pripravo tega poročila. Vsakega posameznika moramo spodbuditi, da, se, da sam poskrbi za svojo pokojnino. Glede številnih stvari se strinjamo, ampak na nek način ne želim, da zapletamo stvari v tej razpravi. Vse evropski osebni pokojninski produkt je nekaj, kar moramo zagotovo podpreti in upam, da ne bo nobenih večjih težav na poti do sprijetja. Velika hvala gospodu Bekerju še enkrat. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Krvi Šambon, skupine Alde. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Nadaljeval bom pa v španščini. Eh, eh, ja, hvala. Skupina ALDE lahko zagotovo podpre ta predlog. Smo mu naklonjeni. predlog Mrovski katanen se nam zdi dober, saj zauzema celovit pristop in predstavlja široko vizijo tega, kar obstaja v Evropi. Revščina v starosti je velik problem in moramo si prizadevati, da najdemo rešitve za njo. Predlog se nam zdi res dober in prihaja v pravem času. Od samega začetka smo lahko pozitivni do tega predloga. Alde želi, da bi bil, bilo to poročilo uspešno in ne bomo stali na poti temu. Alde kot skupina je tudi zadovoljen s prizadevanji gospoda Bekerja, ki se očitno osredotoča na vidike zaposlovanja in na vprašanja povezana z zaščito naših državljanov, naših upokojencev. Zadeve, kot je prenosljivost, jamstva in razporeditev informacij, zahteve po transparentnosti oziroma preglednosti in jamstva, ki bo zagotovila Evropa na finančni ravni, so v spredju njegovega poročila. Govori tudi o kombiniranju različnih produktov in o stroškovnih rezultatih, leteh. Govorijo o vseh ključnih stvarih za naše državljane in zagotavljanju potrebnih informacij. Ne bom še preveč v podrobnosti, ampak pripričan sem, da bomo lahko govorili tudi o členih 23 in 24, kdaj drugič. V skupini Alde. Imamo celo srečo, da se je Sofijn Tveld zadolžena za to področje. Kar pomeni, da se strinjamo, da bi morali imeti enoten pristop do tega vprašanja v vseh odborih. Tako da upamo, na sprejetje tega pročila. Kot rečeno, ne bom se zapletal v podrobnosti. Tu govorimo o evropskem predlogu. In dejstvo je, da moramo delati v okviru sredstev in zmožnosti, ki so nam na voljo. Potreben je nadzor EIOPE tudi zato, da se izognemo kakšnim konfliktom oziroma da pride do dobrega reševanja teh sporov, če do njih pride. Od samega začetka smo že govorili o tem, saj je bilo to potencijalno sporno vprašanje. Še enkrat čestitke gospodu Bekerju za dosedanje delo. Menimo, da je poročilo uravnoteženo, da upošteva različne pomisleke, ki so jih izpostavili tudi kolegi in kolegice. Vseeno pa je treba to poročilo še prilagoditi, tako da bo čim bolj koristilo našim uporabnikom. Hvala lepa. Zdaj pa skupina GUE, NGL. Kostadinka Kuneva ni tukaj. Aha, je tukaj. Običajno sedite drugije. Izvolite, gospa Kuneva. Torej ja, Hvala lepa za besedo. Ja, danes sem nekoliko bliže vratom kot običajno. Prejšnjo nedeljo je Guja poslala, poslala delegacijo v Sofijo na sestanek s politiki, akademiki, nevladnimi organizacijami in sindikalisti. Zakaj govorimo o tem? Zato, ker lahko brez pretiravanja rečem, da smo iz uradnih virov slišali in izvedeli, kako veliko ljudi, ki se je upokojilo, kar 46 odstotkov, prejema pokojnine, ki niso više od 164 evrov in temu ne moremo reči dostojna pokojnina. Nekateri dobivajo celo 100-110 evrov. V Grčiji upokojenci so bili priča 25. znižanjem pokojnin in v sosednji državi razmere niso nič boljše. Obenem tudi nekateri, nekatere države, ki imajo bolj napredne pokojninske sisteme, niso dvignile pokojnin. Kdo je odgovoren za, za to? Celotna ideja o zasebnih pokojninah, to je vse za bogate ljudi, ki se lahko to privoščijo. Ljudje lahko varčujejo, ljudje lahko kupujejo delnice na borzi. Finančna kriza iz leta 2008 je namreč preplašila ljudi in zdaj želijo vrčevati z varnejšo prihodnost. Poročilo komisije je jasno glede tega, kako prenesti denar iz kapitalskih trgov. Imamo ustrezen socialni stebr s trajnostnimi in vzdržnimi pokojninami za običajne ljudi in zdaj menimo, da gre tukaj bolj za zasebne pokojnine. Za... Pri tej ideji oziroma pobudi se mi zdi, da gre bolj za poskus, da pripričamo ljudi, da varčujejo za zasebne pokojnine in tu gre bolj za vprašanje drugega stebra. Pokojnine bi moral urejati javni sektor, tako da se s tem predlogom, gospa predsedujoča, ne strinjamo. Eh, Hvala lepa. Zelene zastopa Žan Lambert. Je kdo tukaj, ki bi jo nadomeščal? Ne. Nobeden od zelenih, kaj pa RDD? E Tudi ne. Kar pomeni, da gremo na ENF. Gospa Mela. Merci, euh, madame la présidente. Uh, oui, ce dossier pose énormément. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je zelo problematično vprašanje. Gre za uredbo o vseh evropskih osebnih pokojninskih produktih, kar ni ne zavezujoče. Ne gre za dopolnilne pokojnine, niti, ki bi bila obvezne, niti prostovoljne, ampak gre za neko alternativo. Lahko rečemo, da bo šlo tu za ponovne naložbe v gospodarstvo, govorimo o dolgoročnem zavarovanju. A priori nič narobe s tem, ampak to je področje, kjer so naložbe in ponovne naložbe jasne in bodo dolgoročne in trdne. Odpiranje trga je dobro, če ob tem zaščitimo posamezne zavarovance. Pri tem pa moramo zagotoviti, da bodo imeli ljudje korist od tega produkta tako, da bi znižali premije za zavarovanje. Ampak tukaj je nekaj težav, nekaj negativnih vidikov. Odbor Ekon govori o enotnem kapitalskem trgu in temu lahko rečemo le ne. Ne moremo biti obenem sodnik in porota, ko gre za poklicne pokojnine in za zavarovalniške produkte. Opredeliti moramo operativne parametre, in elemente. To je del sistema konkurence. Kaj bomo naredili z manjšimi zavarovalnicami? To je nek vrste amortizer za kupno moč upokojencev in za krhke trge. Dejstvo je, da danes digitalizacija in avtomatizacija pomeni, da veliko ljudi izgubi delovna mesta in veliko ljudi zaradi tega ni več na trgu dela. In ta del prebivalstva je zdaj ošibljen. Kako si bodo oni lahko privoščili ta dodatni pokojninski produkt? če jim ne moramo niti zajamčiti pokojninskega prihodka. Zagotoviti moramo subsidijarnost socialnih sistemov in tudi davčnega sistema, saj kar nekaj predlogov smo imen govorijo o davčnih predlogih. Na ta način bi pomagali le velikim zavarovalnicam, ki imajo že tako ali tako večinoma monopol v naših državah članicah. Nacionalni parlamenti so tisti, ki odločajo o tem. In tukaj bomo izjemno previdni. Podali bomo veliko predlogov sprememb, zato da bi predstavili naše pomisleke, ki sem jih ravno kar omenila. In to je področje, ki mora biti v nacionalni pristojnosti. Hvala. Thank you. Then I'll give the floor. Hvala, potem dajem zdaj znova besedo gospodu Bekerju. Veliko odzivov ste slišali, veliko predlogov in nekaj je bilo tudi kritičnih. Yes. Okay. Äh, ja. Se pravi, čujem gospod Beker, ampak še nekdo je zaprosil za besedo. Gospod Penja Gonzales, oziroma gospod Gonzales Penja, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se opravičujem, ker se nisem prej oglasila za besedo. Pravzaprav sem prisotovala drugi razpravi. Le nekaj komentarjev bi dala o vseevropskem osebnem eh, pokojninskem produktu. Kar se mene tiče, moramo zelo jasno povedati, da to ni mehanizem socialne varnosti, temveč da je to tržna priložnost. Eh, zelo pomembno je, da je to zelo jasno povedano. In kar se nas tiče, so pokojnine nekaj, kar je temeljna pravica in uh, omogočajo, da lahko človek nadaljuje z dostojnim življenjem po zaključku poklicne poti. To naj bi zagotovile posamezne družbe in mi bi se morali sredotočiti na to, da bodo ljudje lahko uživali um, dostojne javne pokojnine. Kot drugo, gre tukaj za zasebni produkt. To pomeni, da gre tudi za investicijo javnih sredstev v evropski produkt. Neverjetno se mi zdi, da zdaj, ko ljudje živijo dlje, uh, da se ne razmišlja o tem, da bi se zagotovilo sredstva za javne pokojnine. Številne države morajo izvesti pokojn, eh, reforme, ker njihovi pokojninski sistemi niso združ, zdržni, sočasno pa pravimo, da lahko javni organi investirajo v te zasebne produkte, ki so pravzaprav velik posel. Zakaj govorimo tukaj o javn, zakaj ne govorimo o javnem vseevropskem pokojninskem sistemu, ki bi izkazoval solidarnost med državami članicami? Zakaj tukaj govorimo o tem, da bi pomagali finančnim ustanovam, eh, da bi vstopile v neko tržno nišo, namesto da bi zajamčili javne pokojnine za vsakega državljana. Videli smo, kako se izvajo javne storitve, v veliki meri se krčijo in potem, ko ne delujejo, potem rečemo, aha, pač jih je treba privatizirati. Ne, to je znova en primer tovrstnega delovanja tukaj podpiramo zasebne pokojnine, s tem krčimo sistem javnih pokojnin, potem bomo lahko na te podlagi rekli, da javni sistemi niso vzdržni in da. To, kar bi bila bistvena pravica ljudi, bo postalo tržna priložnost za nekoga drugega. Tako da mi tega pod, pod predloga ne podpiramo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, ste pa gospod Beker. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem kolegom in kolegicam. Takoj bi se odzval na tista vprašanja, ki sem jih eh, slišal. Najprej bi odgovoril gospe Jungerius. Sam sem oseba, ki zastopa in zagovarja načelo prednosti, pr, uh, prvega stebra. Jaz sem pravzaprav to načelo ubetoniral v ta predlog. Seveda pa drugi stebr prav tako potrebujemo, kadar je uh, stabilne kakovosti, kot naprimer na nizozemskem. Na nizozemskem imamo zelo dober sistem uh, pokojninskega varstva. Kljub temu pa je treba še enkrat opredeliti in povedati, da tukaj govorimo le o nekem dopolnilnem produktu, govorimo o nekem dodatnem produktu, ki se sklene na prostovoljni osnovi. In razprava uh, ki sem jo zdaj slišal, kaže, da seveda moramo biti tukaj jasni, ampak prav tako se moramo zavedati, da na evropski ravni nimamo nobenega vpliva na prvi ali drugi stebr pokojninskega varstva v državah članicah. Pika. Če torej tega vpliva nimamo, potem gre zelo toplo pozdraviti možnost dopolnilnega produkta, ki lahko razreši številne probleme, ki nastopajo pri vladah držav članic Evropske unije, ki morda niso razvile močne, pr, močnega prvega ali drugega stebra. Če dobrega prvega in drugega stebra ni, potem lahko ta prostovoljni produkt ima zelo pozitivne um, učinke. Seveda pa je tukaj naše stališče jasno prvega in drugega stebra ne smemo eh, spodkopavati in glede tega se z vami posem strinjam. Spodbuda o tem oziroma pobuda, da bi PEP ocenili znova po petih letih, eh, lahko to pobudo v celoti sprejmem in eh, veselim se že ustreznih predlogov sprememb, po katerih bomo potem govorili, tako da bom hvaležen za ta input. Prav tako sem hvaležen gospe McIntyre za njeno podporo, še zlasti zato, da zagovarja dolgoročno razsežnost PEP in da tudi izraža podporo za čezmejni dejavnik. Torej, meni se zdi to zelo pomembno. Kot sem rekel, davčna harmonizacija, tudi sami ste to povedali, kar zadeva davke, nimamo nekih pristojnosti, tukaj ne moramo prispevati k ničemor, tukaj Evropska unija nima pristojnosti, tudi odbor, naš odbor nima nobene pristojnosti, ampak vsekakor lahko zahtevamo, da bi bila tukaj obravnava vsaj tako dobra kot pri drugih produktih. Gospod Kalvi Šambon je podal zelo pozitivne signale, za katere se zahvaljujem torej eh, pravi, da je ta osnutek lahko izhodišče še zlasti za razpravo o prenosljivosti, pregle, preglednosti, varnosti produkta in z velikim veseljem se bom o teh vidikih eh, z vami pogovarjal tudi uh, o tistih elementih, do katerih sem razvil veliko simpatije in naklonjati to je namreč to, da bi pristojnost za nazor postili pri Ejopi, da ne bi razvijali novih birokratskih struktur na evropski ravni. Glede tega se z vami strinjam in se že veselim tega predloga spremembe. Um, gospa iz vrst Guje je poročala o sestanku uprave uh, ki je tako zastrašujoč, namreč da in pravi, da številnih državah, članicah pokojninski produkti ne omogočajo preživetja. Nažalost pa voditelji Evropske unije v to ne bodo mogli poseči. Kot uh, sem rekel, gre tukaj za pogodbe med državami članicami in EU, tako da tega žal ne moremo spremeniti. Želel bi si, da bi lahko izvedli več pritiska, uh, Um, če tudi je seveda pritisk prek evropskega semestra, ki ga izvaja Evropska komisija, že velik in to je tudi treba uh, omeniti. Želel bi si, da ne bi to nikakor predstavljalo tveganja za prvi in drugi stebr in tu poudarjam vaš argument. Gospa Gonzalez, res je, to je tržni produkt, glede tega imate posem prav. Uh, vendar pa ima tudi socialno razsežnost. Veliko krat sem že omenil, da je ta socialna razsežnost občutljiva predvsem tam, kjer nažalost ni socialnih pokojninskih sistemov. Če teh sistemov visoke kakovosti ni, potem bo ta tržni produkt lahko predstavljal podporo eh, za milijone ljudi v Evropski uniji in Evropi nasploh. Gospa iz vrst ENF je omenila, da je daljnoročnost, daljnosežnost zelo pomemben vidik in da bi na po strani popraševanja morali vključiti največje štev, možno število ponudnikov. Ja, mislim, da si ta produkt zasluži velik razpon ponudnikov. Uh, Uh, številni vidiki, ki ste jih omenili, se meni ne zdijo problematični, ampak lepo vas prosim, da vaše uh, misli in pomisleke ubesedite v predlogih sprememb in se bomo potem o njih pogovorili. Tako, privatizacija pokojninskega sistema uh, Vsekakor ni predmet razprave. Države članice so tiste, ki morajo razviti svoje pokojninske sisteme in sisteme pokojninske varnosti. Zato eh, je ta pobuda Evropske komisije, nek, uh, vsekakor ni nekaj, kar bi bilo povezano s privatizacijo pokojninskih sistemov. Zahvaljujem se že za vse prijete predloge spremembe, pa tudi za tistih, ki jih bomo prejeli in se zahvaljujem za sodelovanje vsaj. Dva ali tri sestanke bomo še imeli poročevalci v senci, morda bodo ti sestanki le kratki, ampak res si želimo, da bi se uspeli pogovoriti vsem. Hvala lepa. Thank you. Uh... Hvala lepa. Mislim, da je prišla uh, tudi gospa Natali Belege, ki je predstavn Berger, predstavnica komisije. Bi želeli kaj dodati? Da, rada bi se zahvalila v imenu komisije za podporo, ki jo je izrazil poročevalec. In zahvalila bi se tudi za besede tistih poslancev in poslank, ki ste podprli to pobudo. Če dovolite, bi samo razjasnila nekaj točk. Kar zadeva naravo te pobude. Eh, kot je prav povedal gospod Beker, naš namen ni ta, da bi kakorkoli posegali v organizacijo pokojninskih sistemov v državah članicah. Ta pobuda ni povezana z organizacijo državnih pokojninskih sistemov, torej s prvim stebrom, ali pa s tem, kako delujejo poklicni ali drugi. Um, pokojninski sistemi. Nažalost pa v vseh državah članicah zaposleni nimajo dostopa do poklicnih pokojnin. Cilj te pobude je le ta, da bi vzpostavili prostovolen produkt. Torej tukaj ne zastopamo in se ne zauzemamo za, obvezne, za obvezno harmonizacijo. Prav tako ne zahtevamo od nobenega ponudnika, da bi razvil PEP, prav tako pa tukaj ne zahtevamo od nobenega državljana, da bi sklenil tak produkt. Naša zamisel je le ta, da bi dali na razpolago tak instrument tistim državljanom, ki živijo v državah članicah, kjer je raven ponudbe zasebnih pokojninskih produktov izjemno nizka. Tukaj imamo v mislih željo, da bi pomagali premustiti pokojnitveno vrzel. Skušamo pripraviti pobudo, ki bo prispevala k odpravi vrzeli med spoloma. Prav tako tukaj mislimo na mobilne državljane v Evropi. Saj bi bil pep, ime, bi imel pep dejansko vse evropsko naravo, kar bi pomenilo, da bi državljani, ki se selijo med državami članicami Evropske unije, še naprej lahko uplačevali v eni nisti pokojninski produkt. Tukaj imamo v mislih tudi državljane z nizkimi dohodki, saj si res želimo, da bi zlasti oni imeli dostop do preprostega, preglednega in učinkovitega pokojninskega produkta, osebnega pokojninskega produkta. In želimo želimo si, da bi oni lahko razvili svoje prihranke eh, za svojo dobo upokojitve. Še zlasti imamo v mislih tiste osebe, tiste državljane, katerih dohodki so dokaj skromni. Zelo hvaležni smo za izkazani interes eh, za to pobudo in veselimo se že predlogov za izboljšave naše sodelovanje z ekipami v Ekon, IMKO in uh, odbor za poslovanje uh, je odlično in seveda bomo z velikim veseljem delovali v smeri, da bi bil rezultat smotrn in smiseln v upanju, da bodo državljani Evropske unije lahko imeli dostop do tega produkta v čim krajšem možnem času. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala. Še časovnica za to poročilo. Rok za predložitev predlogov sprememb je 2. maj, opovdne. Sprejeli naj bi ga v odboru za zaposlovanje 28. junija, sprejet je v odboru EKON 11. julija. Eh, datum plenarnega zasedanja pa bomo še potrdili. Hvala lepa. S tem lahko nadaljujemo s točko 6 na dnevnem redu, splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2019. Tukaj imamo mandat za trialog in uh, za izmenjavo pogledov. poročevalec eh, za odbor eh, za zaposlovanje je z nami. Vidimo, da je eh, kot prvi izziv omenjen boj proti brezposelnosti mladih. To je v, navedeno v osmer, usmeritvah našega odbora. Še zlasti pa pozdravljam poudarek. Po na tem, da je treba izboljšati uh, podjetniške in strokovne veščine in znanja uh, in usposobljenost na vseh področjih. In kot je omenjeno tudi v šestem odstotku resolucije Evropskega parlamenta, pričakujemo više ambicije v boju proti brezposobnosti mladih. V osnutku mnenja izpostavljam nasplošno, da bi naj proračun za leto 2019 prispeval k doseganju ciljev za leto 2020 na področju socialnih zadev in zaposlovanja in da bi naj prispeval tudi k uspešnem izvajanju pravkar razglaše, razglašenega stebra za socialne pravice še zlasti pa tudi, da bi pomagal odpravljati vse večje nenakosti, izključevanje in marginalizacijo. In eh, želim povdariti, da bi naj, da vsakršno krčenje postavk za zaposlovanje, še zlasti tistih, ki potekajo in so povezane z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014 do 2020, da bi vsako takšno, takšno krčenje resno spodkopalo našo politično zavezanost, kar pomeni, da se je to vrstnemu krčenju treba izogniti. Tukaj je na kocki verodostojnost Evropske unije in kot poročevalca vas prosim, da te na, da ta naša izhodišča ustrezno branite. Prav tako pa bi vas opozorila na pomembno vlogo agencij eh, Eurofond, OŠA, ETF, CDFOP. V preteklih letih pa eh, je bilo potrebno eh, veliko truda teh agencij, tako da lahko le povdarim in izpostavim 20. odstavek resolucije, ki uh, nasprotuje vsakršnemu krčenju virov za te agencije. Uh, nekatere postavke bodo člani tega odbora še preučili in mislim, da da imamo tukaj veliko novih orodij, ki jih, eh, jih lahko uporabljamo. Kar zadeva otroke, imamo tukaj več priporočil, kar zadeva fazo izvajanja. Še posebej pozivam k temu, da bi parlament dobival redno posodobljene informacije o različnih fazah izvajanja pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki jih izvaja komisija. Prav tako pa pozivamo na komisijo, da kadar izvaja te projekte in ukrepe, da spoštuje tudi njihovo vsebino, tako kot je bila dogovorjena Eh, med eh, proračunskim organom. In dovolite mi še komentar glede faze evalvacije oziroma ocene. Zelo pomembno je, da so predlogi razporejeni po ustreznih generalnih direktoratih Evropske komisije. V zadnjih letih smo imeli nekaj slabih izkušenj, namreč, da so predloge ocenjevali na napačnih kriterijih. nekaj splošnih kriterijev ni dovolj. In kar zadeva težave, s katerimi so se spoprijemali nekateri, naših, nekateri naši kolegi, ko je pripravljalni okrep obravnavalo več eh, generalnih direktoratov, eh, kar je privedlo do nižje ocene. Menimo, da to ni ustrezno in zahtevamo novo oceno pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov, kadar je prišlo do napake pri oceni v preteklosti. To je torej to, kar sem želela povedati jaz. Seveda bom pa dala sedaj besedo gospodu Vjotiju, ki je splošni poročevalec za proračun leta 2019. Morda lahko nekaj, uh, podate nekaj komentarjev. Grazie. <clears throat> Grazie Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil temu odboru za povabilo na to razpravo. Kaj ti vi ste že podali pomemben prispevek k mojemu zapletenemu delu za to leto. Prosili ste me, naj nekaj povem o svotem, svojem delu, naj podam nekaj eh, pripomp, ampak naj povem, da teh pripomp nimam, kajti povsem se strinjam z mnenjem odbora Empel. Um, torej, prebrali ste si smernice za naslednje leto, o tem smo glasovali marca in predstavljam si, da ste ugotovili, kako smo si želeli postaviti v središčo uh, socialni vidik eh, oziroma socialno politiko, kajti uh, to ima zelo pomembno, ta socialni vidik ima zelo pomembno mesto v smernicah. Uh, Potem bom povedal nekaj besed o metodi, potem pa še nekaj besed o vsebini. Kar se tiče metode, bi povedal tole. Evropski proračun je zelo rigiden proračun ki ne dovoljuje samovolje in tukaj tudi se ne moremo dovoliti veliko domišljije in ne moremo si izmišljati novih stvari. Proračun nas sili k temu, da delamo vzdolž obstoječih eh, linij. Toda Ne glede na to, nas države članice vedno prosijo za nove pobude, eh, torej eh, Evropski svet eh, prosi vedno znova za nove pobude, potem prihaja do novih predlegov, kot, predlogov, kot je naprimer obramba in seveda se potem s tem tudi ukvarjamo. Vi ste se ukvarjali z projektom enot prostovoljcev in mi se s tem strinjamo. Toda prepričani smo, da za takšne stvari potrebujemo nove vire. In ne more biti tako, da imamo evropski proračun, eh, ki ga vedno znova krčimo. Eh, po drugi strani pa želimo sprejemati nove eh, projekte. Torej, evropski proračun mora biti resen. Eh, ampak eh, če bomo ehm, eh, sredstva vedno samo okrčili, potem bomo razočarali naše državljane, ki imajo svoje pričakovanje v zvezi z evropskim proračunom. Potem se bom sedaj čisto na hitro dotaknil nekaterih točk, ki jih je omenila gospa predsedujoča. Sicer pa se z njo povsem strinjam, zahvaljujoč Di Lu, mojega predhodnika, torej poročevalca gospoda Burešana, eh, je bilo opravljeno pomembno delo, kar se tiče jamstva za mlade in eh, pogajanja za komisijo so bila uspešna in na koncu smo dosegli dvig sredstev za to leto. In sedaj lahko nadaljujemo po tej poti. Izognili smo se tudi eh, rezom v številnih programih, kot je naprimer Evropski socialni sklad, pobuda za mlade, sklad za prilagoditev globalizaciji in pa azil, boj proti revščini, potem sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Poskušali smo celo pridobiti nazaj nekaj sredstev. Torej, tukaj izdajamo politiko, zato dovolite nekaj političnih razmislekov. Evropa je v zadnjih letih podala o sebi podobo o mačehi, ki zahteva od eh, držav članic samovrčevalne ukrepe za tegovanje pasu eh, in pa ki zahteva od držav članic politiko, ki je upirjena eh, proti državljanom. Sedaj pa je na požel trenutek, da povrnemo državljanom zaupanje v Evropo in pa treba je zagotoviti, da bodo državljani imeli pozitivno podobo o Evropi. Treba se je boriti proti populizmu. Dovolite še dva zadnja razmisleka oziroma dve pripombi. Vi želite to, da bi upoštevali mnenje Evropskega parlamenta in uh, Seveda bom Evropskemu komisarju predstavil vaše mnenje. Prvikrat, ko bom eh, imel priliko govoriti z njim, potem ste omenjali pilotne projekte in pravrealne ukrepe, potem ste omenjali uh, ažuriranje uh, plačil za Evropski socialni sklad za leto 2019. Ta sklad se ta hip ne uh, uporablja 100 odstotno, ampak um, mi si ne moremo več privoščiti kriz plačil, eh, kakor smo doživljali eh, v preteklih letih oziroma leta 2014. Potem, kar se tiče agencij, se z vami povsem strinjam. Mi od agencij zahtevamo nove naloge, novo delo, hkrati pa eh, ne moramo zahtevati, da odpuščajo ljudi in da režejo vire vedno znova jim eh, dajemo nove naloge, ampak za to agencije potrebujejo tudi dovolj sredstev. Potem eh, še nekaj besed o pilotnih projektih in pripravljanih ukrepih. Eh, tukaj bi želel biti povsem jasen. Spoštujem delo Evropske komisije, spoštujem delo evropskih uradnikov, ki ovrednotijo pilotne projekte in pa pripravljalne ukrepe. To da Jaz ne bi izhajal iz preprostega ovrednotenja, ki ga opravi Evropska komisija, ki oblikuje um, uh, odločitve, ampak bi izhajal iz uh, političnega stališča, ki ga lahko izraži Evropski parlament. Kaj se je zgodilo prejšnje leto? Evropski parlament meni, da so pilotni projekti in pripravljani ukrepi pomembni za naše državljane, za rast evropske celine in pa za socialne politike. In uh, zato mislim, da bi jih morali umestiti v svežen kompromisov, kajti po mojem mnenju gre tukaj za zelo pomembne stvari, na katerih moramo delati. Uh, Hvala lepa za vašo pozornost in veselim še se vaših eh, komentarjev. Seveda bomo delali uh, skupaj v tej fazi, pa tudi kasneje tekom celotnega proračunskega postopka do zadnjega trenutka spravnega postopka. Hvala lepa. You, hvala lepa, gospod Vijoti. In hvala za vse besede. Zdaj dam besedo gospodinu Gerius. Izvolite. Hvala lepa. In hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za vse osnutke, ki ste jih predstavili danes in hvala tudi za predstavitev stanja v vašem odboru. To nam vsekakor pomaga pri naši razpravi. Proračun naslednjega leta bo vsekakor bistven. Naslednje leto je bistveno leto za izvajanje Evropskega stebra za socialne pravice. In vsekakor bi ta proračun moral prispevati k doseganju ciljev EU 2020. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je potrebna tudi pro, f, eh, fiskalna prožnost, da bi podprli socialne investicije in socialne pravice. Torej potrebujemo vsekakor proračun, ampak tudi neko fiskalno prožnost. Strinjamo se s poročevalcem in če tukaj rečem strinjamo, torej zaradi tega govorim o množini, ker pravzaprav um, govorim imenu našega poročevalca gospoda Depreta, ki še vedno nekje na letu med uh, Španijo in Bruslem. Torej, strinjamo se, da je boj proti brezposelnosti mladih, proti večji neenakosti, socialni izključenosti in revščini še vedno naš največji izziv, največji izziv tega mandata. In tvegamo, da se bo da ta mandat zaključil, ne da bi dosegli cilje, ki smo se jih zadali. To pomeni, da bomo predstavili predloge sprememb, ki bodo okrepili vidike revščine med otroci. To je vsekakor na naših najpomembnejših zavez v politični skupini SND Evropi moramo izboljšati življenjske pogoje za vse državljane, otroci pa so najbolj uh, ranljivi, še zlasti pa tisti, ki trpijo revščino. To pomeni, da ne moremo zaključiti mandata, ne da bi dali jasno zavezo in jasen signal, da je evropski projekt namenjen tudi njim, da jih zaščiti in jim ponudi boljše življenjske možnosti. Zato zagovarjam zavzemamo in bomo še naprej zagovarjali evropsko jamstvo za otroke, ki bi moralo biti vzpostavljeno čim prej, uh, kajti z njim že zamujamo. Prav tako pa se predvideva tudi rast, okrepljena rast, vendar pa te ne bomo dosegli, če dobrobiti ne bomo dosegli, razporedili na pošten način med vsemi državljani. In vsi vemo, da želi Evropska unija tukaj prevzeti pionirsko vlogo pri izvajanju uh, agende OZN 2030, pa tudi razvojnih ciljev tisočletja oziroma um, Evrop svetovnih razvojnih ciljev. In tukaj želimo promovirati konvergenco večjega blagost, k večjemu blagostanju vendar pa to seveda zahteva tudi politike, ki prerasporejajo blaginjo. Jasno je, da je treba predlagati tudi socialne kazalnike, ki morajo biti vključeni tudi v indeks o socialnem napredku. Ta indeks bi lahko uporabili kot orodje za ocenjevanje uspešnosti evropskega financiranja, pri doseganju boljših socialnih rezultatov. Kar zadeva agencije, zavedamo se ustanavljanja Evropskega organa za delo. Seveda bo zato potrebno priskrbeti dodatna sredstva. Skrbi pa nas, da bi se uh, želela krčiti sredstva namenjena drugim agencijam, kajti to bi lahko ogrozilo njihovo delo. Uh, in lahko bi tudi ogrozilo njihovo delovanje. Zato spodbujamo komisijo naj skrbno preuči proračune agencij in ugotovi, ali bi bilo mogoče doseči ekonomijo, ekonomijo obsega in to skombinirati tudi z sredstvi, ki bodo namenjena Evropskemu organu za delo. Ta možnost nam je ljubša, kot pa da bi krčili sredstva namenjena agencijam. Prav tako spodbujamo komisijo naj preuči proračunske vrstice, ki so namenjene krepitvi socialnega dialoga. Namreč uh, socialni partnerji so izražali zaskrbljenost glede nezadostnosti sredstev, ki so namenjena socialnemu dialogu in projektom socialnih partnerjev. Ne moremo na eni strani deklarirati in izjavljati, da želimo krepiti socialni dialog in eh, prositi socialne partnerje partnerje, da se van bolj vključijo in da bolj sodelujo pri izvajanju evropskih politik, sočasno pa ne zagotoviti ustreznih finančnih zmogljivosti, um, ki bi podprlo to njihovo angažiranje. Tako da bomo naše predloge pravzaprav uh, pripravili uh, v tej smeri. Hvala. Zdaj pa dajem besedo gospe Trebezijo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoč. Naslednje leto, leto 2019, bo leto, v katerem bo Evropska oziroma Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Ta politični prelom bo prizadel uh, celotno Evropsko unijo v finančnem smislu. Uh, z Britanci bomo izgubili pomembnega neto plačnika v evropski proračun. Evropska unija veliko govori o evropski dodani vrednosti, ampak ko gre za preverjanje, za uh, smiselnost posameznih programov, pa si veliko krat želimo, da bi se sredstvi ravnalo bolj uh, resno tukaj eh, imenujem eh, kot primer eh, pobudo za zaposlovanje mladih. Računsko sodišče je bilo lani zelo skeptično glede tega programa. Kljub temu pa ta odbor in ta parlament zahteva vedno več sredstev za ta projekt. Tukaj imamo pravka z davkoplačevalskim denarjem, ki ga morajo najprej davkoplačevalci zaslužiti. Vsak projekt si ne zasluži podpore, če tudi ima lepo ime. Tukaj moramo uh, zavedno preverjati, kje obstaja daje evropska dodana vrednost in ali se eh, davkoplačevalska sredstva porabljajo na smotrn način in ali ne bi morda določenih projektov bolje izvajale posamezne države članice. Države članice imajo zelo specifične probleme in uh, sedaj, ko uh, gospodarska konvergenca v evropskem območju upada, bi se morali ukvarjati z bolj specifičnimi rešitvami, ne pa da vedno znova pripravljamo nespecifične projekte in jih opremljamo za financiranje finančnimi sredstvi na evropski ravni. Torej, načelo subsidijarnosti je zakorenjeno v evropskih pogodbah in moralo bi biti bolj spoštovati. Eh, Države članice bi morali spodbuditi, da eh, investirajo sredstva v programe, ki spodbujajo zaposlovanje, izobraževanje, podjetniški duh in podobno. Evropski sklad za prilagajanje eh, globalizaciji pa evropska sredstva za najbolj eh, ogrožene, eh, so sredstva, ki bi jih morali podrobno preučiti, kajti tukaj imamo svoje pomisleke. Prav tako ne menimo, da bi bilo treba proračun avtomatično povičevati. Torej, leto 2019 bo leto, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo eh, Evropsko unijo in to bi bil dober trenutek, da dodatno razmislimo, ali naj bi ti razloge, ki ste jih omenili eh, poročevalec, eh, za krizo, dejansko ali so ti razlogi vsega, tisti, zaradi katerih bi morali krčiti, ali ni res, da imamo druge probleme, ki, bi se, morali, ki se bi morali posvečati. Veselim se že našega nadaljnega sodelovanja. Hvala. Ne vidim nikogar, ki bi želel zastopati stališče skupine Alde. Ali pač, samotim, je kdo tukaj, ki bi želel besedo v imenu skupine Alde? Okay, uh, I see. Uh, I'll give the floor to Madam Lambert. Uh, the floor is yours. Gospa Lambert, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rada bi se navezala na gospod Rebesius. Torej, Združeno kraljestvo nas zapušča in lahko bi pravili oceno um, v večletnem finančnem okviru. To, da eh, tu gre za vprašanje dodane vrednosti. Zelo zanimivo je bilo spremljati postopek v Združenem kraljestvu. Ljudje so se sedaj začeli zavedati, kaj bodo izgubili, naprimer v smislu Evropskega socialnega sklada. In zelo eh, zanimiva je bila razprava tudi v britanskem parlamentu. Torej, lokalne oblasti in drugi pravijo, da vlada govori o nadomestitvi, ampak eh, ta ni na vidiku, eh, kajti ti skladi so imeli zelo veliko dodano vrednost, ne samo v smislu tega, kar se je dogajalo v Združenem kraljestvu, šlo je tudi zato, da smo se česa naučili od drugih. Torej, ko govorimo o dodani vrednosti, ne gre samo za vsebino programa, ampak tudi za metodo, za metodologijo, ki jo imajo ti programe v smislu partnerstva, partnerstev, ki združujajo ljudi. In zadevo se je treba torej pogledati širše, kar se tiče naše politične skupine v zvezi z naslednjim proračunom, torej za leto 2019, imamo občutek, da lahko podprimo, podpremo stališče poročevalca. Povsem se strinjamo s tem, da je treba doseči cilje 2020 na področju socialnega zaposlovanja in pa na področju eh, zniževanja revščine in pa kar se tiče um, uresničevanja eh, stebra socialnih pravic. Potem, kar se tiče eh, omenjenih skladov, se strinjamo s tem, da je treba ohraniti sklade, ki so omenjeni v mnenju poročevalke. Okay? Še vedno jih potrebujemo. Splošno stališče je, da je treba z njimi nadaljevati, da je treba nujno nadaljevati sa socialnim skladom in pa z pobudo za zaposlovanje mladih. Strinjamo se s komentarji v zvezi z agencijami. Vzeli smo na znanje tudi organ za delo. Uh, Treba je upoštevati tudi delo o enotah solidarnosti. Vprašanje je, odkot bomo vzeli denar, kajti um, denar se jemlje enim področjem in se dodeljuje drugim. To je splošen pristop do proračuna, ki vzbuja skrb. Torej, na vsak način podpiramo to, da ohranimo um, proračunsko podporo za obstoječe agencije in strinjam se tudi s kolegom iz socialistov in demokratov eh, v zvezi z platformo za delo. Potem, kar se tiče pilotskih projektov, pilotnih projektov, strinjamo se s komentarji poročevalke in pa drugimi. Torej, mi imamo pilotni projekt in sicer gre tukaj za platformo o socialnih stanovanjih. In tukaj boste našli ideje, eh, na katerih je delo parlament in ta odbor dolgo. To je torej naše splošno stališče do tega poročila. Vnesli bomo specifične predloge sprememb, ampak sedaj sem vam predstavila naše splošno mnenje do eh, tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Iz EFDD eh, e ni danes nikogar. Zato pa bom dala besedo gospodu Dominiku Mahtanu eh, za INF. E Beseda je vaša. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Ne bo vas presenetilo, da ne delim vašega optimizma. Kajti pri proračunu je iz leta v leto tako da uh, vedno znova govorimo iste stvari, nič drugače ni letos za leto 2019. Komisija govori isto, 15, 16, 17, 18 in 2019, eh, tudi ni drugače, ko gre za celje 2020. Brezposobnost se širi, mlade ljudje nimajo dela, majhna podjetja um, se dušijo vedno znova prihajajo novi priseljenci, ki jih moramo vključiti. Dela je vedno več in vedno več ljudi ogroža ta revščina in izključenost. Vsako leto poslušamo isto. In namesto, da bi zadeve rešili pri koreninah, z milijonskimi zneski upravljamo obstoječe slabo stanje. In kdo na koncu plača? Državljani. Sklad za prilagoditev globalizaciji, na primer, Tu mislimo, da bi morali to podpreti, kajti na ta način bi lahko dobili eh, nazaj del denarja, vsaj to ljudje menijo v Franciji. Ampak politiki hkrati uničijo toliko delovnih mest. Programi za zaposlovanje so naravnost smešni. Potem eh, sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim je naravnost smešen. Potem je tu pobuda za zaposlovanje mladih. Slišali smo poročila, ki pričajo o katastrofi. Mi pa vedno znova mičemo denar v te programe. Torej vedno znova poslušamo iste zgodbe, pri čemer se nič ne spremeni. Morda je sedaj napočil trenutek, da si postavimo pravilna vprašanja. Mi to počno, počnemo že leta. A, torej vi niste predstavnik komisije? No, dobro. Izrazili ste se izredno politično. Zlasti ste govorili politično za nekoga eh, iz odbora za proračun. Torej, vi ste predstavili kot prioriteto boj proti populizmu. Populizem ste dejali, da je to ampak ali vam je jasno, da se eh, vsak eh, lahko izrazi, da vsako demokraciji lahko pove svoje stališče ali ni to prioriteta, torej vi se želite boriti proti populizmu, ampak na ta način vi hranite zgolj svoje politike, vaša politika pa prinaša katastrofalne rezultate iz leta v leto. In zato so se ljudje tako odzvali. Ali boste še nadaljevali po starem? No, nadaljujte, pa bomo potem videli, kam bo pripeljal populizem. Enkrat vas bo populizem nadomestil in to se bo zgodilo v kratkem. Hvala. Hvala lepa. Morda bi sedaj eh, dala besedo nekomu iz komisije, potem pa lahko podate. Um, sklepne besede. Mislim, da je tukaj gospa Fellahi, predstavnica Evropske komisije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, ta komisija, torej komisija ta hip še ni predstavila predloga. Rada bi se samo zahvalila odboru Impel za osnutek resolucije. V tej fazi bi želeli povedati samo to, da smo veseli vaše podpore. Dejala bi, da smo sicer napred, dosegli napredek v preteklih letih, to, da še vedno je pred nami delo za to, da bomo dosegli cilje 2020, to vključno za bojem proti revščini, vključno za pobudo za zaposlovanje mladih in vključno za socialno vključenost. Strinjam se s tem, proračun 2019 bi moral podpirati vse te pobude. Dejala bi, da bi pozdravili eh, podporo Evropskega parlamenta, skupaj si bomo prizadevali za to, da bo šel proračun v pravi smeri, zato da bomo lahko dosegli zastavljene cilje. Dovolite še nekaj besed o eh, pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih. Eh, odboru smo pred kratkim poročali o tem. Če želite več informacij, vam jih lahko damo na voljo. Če želite rednejše obveščanje o izvajanju pilotnih projektov in pripravljanih ukrepov, eh, vam to lahko zagotovimo. Eh, Evropska komisija sedaj ocenjuje te projekte, ta ocena je zelo temeljita ehm, in gre v skladu z skupaj dogovorjenimi eh, smernicami. Kategorije ustrezajo jasnim situacijam, eh, torej upoštevamo tudi eh, obstoječe osnovne akte, torej izključeni so zasebni projekti, naprimer. Kot je dejal eh, poročevalec iz odbora za proračun, se strenjam s tem, da bi lahko imeli različna stališča. Torej, vi predstavljate bolj politični vidik, mi pa ocenjujemo bolj iz tehničnega vidika zato da um, mislim, da zelo natančno in temeljito pregledamo vse predloge, ki se nam predstavijo. Potem pa smo vedno odprti za razpravo. Res je tudi to, da včasih dobimo predloge, ki jih je težko umestiti enemu generalnemu direktoratu, kajti um, dotikajo se različnih političnih področji. In, teče, in potem se sproži razprava o tem, uh, kateri GD bi bil najbolj primeren za obravnavo. To, da ob koncu vedno najdemo rešitev. V večini, večini, večini primerov najdemo rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Vijotiju, ki bi Uh, lahko podal svoje sklepne besede, on pa je sicer um, splošni poročevalec za proračun 2019. Izvolite. Hvala lepa, še enkrat hvala za. To zelo zanimivo razpravo. Z veseljem sem prisluhnil eh, vašim prispevkom. Eh, zelo eh, so me zanimale tudi vaše kritične besede. Seveda moramo delati v pozitivnem smislu. Ehm, sedaj boste unesli predloge sprememb. In mislim, da je to zelo pomembno. Na ta način bomo tudi obogatili našo razpravo in to bo tudi velik prispevek k temu proračunu. Kajti sam nosim zelo veliko odgovornost, jaz moram poskušati predstavljati celoten parlament, eh, torej jaz moram predstavljati eh, vse državljane Evropske unije in eh, moram odražati tudi vsa razhajanja znotraj Evropskega parlamenta. Povedali ste tudi stvari, eh, v zvezi s katerimi se lahko zelo strinjamo, seveda pa ste omenili tudi stvari, s katerimi se ne strinjamo. Eh, torej, zahvaljujem se tudi kolegici Trebezius in vsem drugim. Eh, hvala lepa za vse spodbudne besede v zvezi z letom 2019. Potem ste omenili posledice Brexita na proračun leta 2019. Torej, na proračun 2019 ne bo neposrednih posledic. Brexita. Posledice se bodo nanašale na nov uh, večletni finančni okvir in to bo velik problem eh, in eh, s tem se bo moral soočiti odbor za proračun, pa seveda tudi celoten Evropski parlament. Tudi sam sem se zelo bal, da bo naslednje leto tisto, ko bomo občutili velike posledice Brexita. Toda, k sreči se to ni zgodila. Strinjam se z zamislijo oziroma strinjam se s skepso v zvezi z določenimi programi, eh, kot eh, je eh, naprimer sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Strinjam se z vami, jaz ne poznam neposrednega izvajanja. Eh, sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Toda naš odbor se ukvarja s skladom za prilagoditev globalizaciji in eh, mi smo zabeležili v veliki večini primerov zelo pozitivne posledice. Kajti mi obravnavamo tudi rezultate. Moja država je naprimer zaprosila za prispevek eh, sklada za eh, prilagoditev globalizaciji, zaradi tega, ker je moja država doživela veliko krizo in rezultati so bili v veliki večini primerov zelo pozitivni. Torej, tisto, kar sem spremljal samo v Italiji, eh, primer Whirlpool, naprimer, je zelo v redu. Potem kar se tiče jamstva za zaposlovanje mladih. No, razumem, da teče razprava o tej temi in dejstvo je, da je računsko sodišče obravnavalo to zadevo. Toda treba je povedati tudi to, da uh, je bilo moč eh, očitke popolnoma ovreči, eh, zahvaljujoč delu našega odbora. Šli smo od točke do točke in smo eh, odgovorili na vse kritične pripombe Evropskega računskega sodišča, torej vse očitke smo uspeli ovreči. Eh, torej v preteklem letu je potekal spravni postopek. Ne vem, ali ste se nekateri med vami odeležili tega postopka. Eh, naj povem, kako to zgleda. Torej, sestanemo se predstavniki parlamenta, predstavniki sveta in mi predstavniki parlamenta, kot eh, veste, smo zelo stavili na povečanje proračuna za pobudo za zaposlovanje mladih. Ampak svet je odvrnil tole. Prejeli smo informacije od cele vrste držav in povedali so nam, da zadeva tam sploh ne deluje, kajti ni prišlo do absorpcije sredstev, programov sploh ni. In Potem so to izvedeli tudi predstavniki v parlamentu teh držav, zadeve smo potem preverjali pri vladah, poklicali smo ministra nacionalnih vlad in prosili smo uh, za informacije in žal ne slišimo uh, komentarja poslanke, kaj te ne govori v mikrofon. Kako visoka je eh, stopna brezposelnosti v Italiji, v Grčiji? Uh, Se opravičujem. Torej, dejali ste, da so vlade morda dobro uporabljale denar, to vam eh, sicer verjamem, ampak vprašanje je, ali se je zaradi tega stopne brezposobnosti mladih v Italiji, v Španiji, v Grčiji znižala. Ne. Stopne brezposobnosti mladih so še vedno izredno visoke. In jaz mislim, da rešitev ni ta, da trošimo vedno več denarja. Torej, eh, najprej je treba okrepiti gospodarstvo, da bodo nastala eh, nova delovna mesta. Če, naprimer, brezposobnosti mladih mladih eh, znaša v Grčiji 16-18 odstotkov, potem tega ne bomo rešili s to pobudo. Torej, to sem želela pripomniti. No, eh, nič, nič hudega. Se zahvaljujem za vašo pripombo. V nekaterih primerjih je brezposelnosti mladih nekoliko. Eh, niže. Torej, položaj se je v Španiji in v Italiji nekoliko izboljšal, ampak povsem se strinjal z vami. Brezposelnost mladih in pa splošna brezposelnost se reši tako, da država posiže in da pomaga tistim, ki iščejo nova delovna mesta, torej to je en vidik, eh, ampak še najbolj se položaj popravi tako, da ustvarimo položaj, v katerem se pač ustvarjajo nova delovna mesta. Eh, to je najpomembnejše. Torej, strinjam se, da ohranimo zavize za velike programe, naprimer Kozme, potem obzore 2020 in tako naprej. Torej, to so tisti programi, ki res pomagajo majhnim in, in srednjim velikim podjetjem, ki pomagajo univerzam, ki pomagajo raziskovalcem, ki pomagajo našim podjetjem. Torej, treba je delati na dveh frontah, na tehnologiji, na inovaciji. Treba je ulagati, zato da bomo ustvarjali nova delovna mesta. Toda, usporedno eh, je treba zagotoviti tudi eh, socialno državo, socialni sistem, ki omogoča prekvalifikacijo in pa pomoč mladim, da se bodo prilagodili svetu dela, ki se spreminja. Torej, mi ne moramo podpreti samo industrijo 4.0, podpreti moramo sicer to industrijo, hkrati pa moramo podpreti tudi socialno pomoč. Eh, da bomo eh, lahko pomagali ljudem, da se prilagodijo novim razmeram na trgu dela. Treba je pomagati današnjim mladim, da se bodo soočili s spreminjajočim se trgom dela. Eh, torej, dali smo mu na voljo eno minuto. Mislim, da je to fair. Se upravičujem. Torej, strinjam se z vami, da je treba nadaljevati po obeh usporednih poteh, če sem vas pravilno razumel. Če pa menite, da je treba vlagati zgolj v eno pot in posem odpraviti drugo, potem se z vami ne strinjam. Jaz mislim, da je treba delati na obeh frontah. Torej, eh, sicer pa se osredotočam eh, zgolj na teme, ki so pomembne za ta odbor. Mislim, da sem več ali manj odgovoril vsem eh, kolegu ENF, ki nas je sicer zapustil, bi rad povedal tole. Torej, prepričan sem, da je bilo tolmačenje pravilno, kajti zaupam našim tolmačem, ampak on je govoril o programih eh, Evropske unije, ki naj bi bili eh, neuspešni. Jaz mislim, da nima nobenega smisla, da nadaljujemo s to protievropsko retoriko, ko eh, so rezultati vidni, ko so povsem očitni. Torej, vprašanje pa je, če zasluži plačo, ki mu jo plačuje Evropski parlament. Hvala lepa, gospod Vioti. Če nima nihče nobene druge pripombe v zvezi s tem, potem bi se vam zahvalila za to, da ste bili danes z nami. Hvala lepa za to neformalno razpravo, ki mi je bila všeč. Eh, slišali smo vprašanja in odgovore. Rok za predloge sprememb je 23. maj in glasovali bomo 19. junija. Uh, torej, uh, olajšali ste naše delo, zato ker ste bili danes z nami. Eh, res lepa hvala. Potem pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Pred nami je točka sedem. Slišali bomo študijo o integraciji beguncev v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem. Avtorica te študije je gospa Regina Konle Zajdel. Ona je uh, višja raziskovalka za uh, evropske in primerjalne uh,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 Torej, hvala, da ste danes z nami in beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa uh, za priložnost, da vam uh, predstavim to študijo, torej integracija beguncev v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem. Uh, torej, uh, vi ste v preteklem letu naročili izdelavo te študije. To je primerjalna študija. Na voljo imam 15 minut in predstavila vam bom, eh, kaj se je dogajalo v teh eh, treh državah na področju integracije. Ko govorimo o teh treh državah, je treba povedati, da so bile to eh, poglavitne eh, ciljne države 2015 in pa začetek leta 2017. Eh, tja so prihajali prosilci za azil. Nimamo tukaj relevantnih točk vstopa. Vse tri države so predvsej napredne, kar se tiče eh, politike eh, integracije in pa socialnih storitev. Te države so bolj izkušene kot pa naprimer države tranzita, kot so naprimer Italija, Grčija, Mačarska. Eh, izdelali smo tudi paralelno študijo pred kakšnim mesecem. Torej, iz študije je izhajalo, da so bile prej omenjene države manj pripravljene eh, za to, da bi primerno podprle eh, prišleke. Eh, politika integracije je tam šele v povojih. Medtem, ko Nemčija, Avstrija in Švedska so države, kjer imajo bolj napredne politike, zlasti to velja za Švedsko. Torej za Švedsko to velja že zelo dolgo časa, Avstrija in Nemčija pa sta okrepili prizadevanja in vire v zadnjih treh letih. Podala bom eh, torej primerjalni pregled različnih politik, ko gre za politiko integracije in pa socialno politiko eh, beguncev. Pokrivala bom zlasti zadnja tri letja. Dosežen je bil napredek. In kos so bili poglavitnim izzivom. Nakratko bom spregovorila o ulogi evropskega financiranja, spregovorila pa bom tudi o tem, kakšna, kakšno je politično vzdušje v teh treh državah, kar se tiče integracije beguncev. Torej, izdelali smo analizo uradnih dokumentov, upoštevali smo tudi akademske študije in pa tudi eh, statistike Eurostata in pa eh, nacionalne vire podatkov. Poglejmo si pritok eh, tistih, ki prvikrat zaprosijo za azil v zadnjih letih. Torej, vidimo, da je bil priliv zelo visok v Nemčiji, v Avstriji in na Švedskem. V primerjavi s prebivalstvom leta 2015 je bil priliv najvišji na Švedskem. Sledita potem Avstrija in Nemčija. Potem pa se je to spremenilo. Kajti po marcu 2016 je prišlo do eh, povečanja števila ljudi, takrat eh, je bila zaprta balkanska pot in pa prišlo je tudi do sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo. In V Nemčiji je, eh, se je potem število prišlekov znižajo, ampak to se ne odraža v statistiki za azil, kajti Nemčija ima dvojni sistem registracije. Najprej se ljudje um, registrirajo kot um, prihodni prosilci za azil, šele kasneje pa jih uh, povabijo, da formalno uh, predložijo prošno za azil. In to pomeni, da lahko preteče nekaj mesecev med tema dvema fazama. In v sistemu eh, za azil eh, Eurostata je zabeležena zgolj druga fraza, faza, ampak po marcu 2016 je prišlo do upada v Nemčiji. Če si pogledamo politiko integracije ali pa značilnosti eh, v zvezi z begunci in pa prosilci za azil, ko gre za te tri države v zadnjih treh letih, potem lahko ugotovimo, da ljudje prihajajo v glavnem iz petih držav. V glavnem iz Sirije, torej oni pa stavljajo največja skupina, potem pa Irak, Afganistan, Eritreja in Iran. V zadnjem času pa prihajajo tudi iz Nigerije, Pakistana, Gruzije ali Turčije. in prosilci za azil. Oni so izredno mladi, pretežno moški, torej 16 do 17 odstotkov so moški in eh, več kot 70 odstotkov jih je mlajših od 30 let. Eh, mladoletnikov je okrog 30 odstotkov prišlekov in od teh jih je 20 odstotkov brez spremstva. To so posebej ranljivi mladi, torej to so posebno ranljivi begunci in pa prosilci za azil. Potem starostna struktura, eh, torej eh, sistem izobraževanja je ključnega pomena v integraciji beguncev in čez Torej, izobraževanje in usposabljanje, to je zelo pomemben dejavnik za integracijo na trgu dela. Toda eh, podatki so zelo različni, prejmamo zelo različne informacije iz držav, ampak povsod eh, zaznamo eh, enake vzorce, torej v vseh treh državah. Ravni izobraženosti so zelo različne. Eh, torej, eh, tukaj je velika polarizacija. Večina beguncev iz Sirije, Irana in Iraka ima vsaj eh, srednješolsko izobrazbo. Večina tistih iz Afganistana, Eritreje in Somalije pa ima največ osnovnošolsko izobrazbo. 30 no odstotkov jih ima zgolj prvi razred osnovne šole. This, uh, rather, yeah. Torej, eh, slika je precej polarizirana. Potem, kar se tiče stopne eh, priznanja, stopnja je visoka in višja od povprečja Evropske unije. Zlasti je bila visoka leta 2016, znašala je v povprečju 17 odstotkov v vseh treh državah, to da uh, eh, znižala se je za 40 do 50 odstotkov uh, kasneje. Kar se je spremenilo, je tudi zaščita, uh, torej um, raven zaščite, ki je podeljena prosilcem za azil. Ena od dveh v, v švedski, na švedskem in na Nemčiji in ena od treh v Avstriji. Torej je prejela zgolj subsidijarno zaščito. Uh, Eh, to zlasti velja za sirce na švedskem. Samo pet odstotkov sircev prejme zaščito v skladu za ženevsko konvencijo in 95 odstotkov jih prejme zgolj začasno subsidijarno zaščito. To se je spremenilo tudi v Nemčiji manj pa v Avstriji. Danes, nekaj stvari se je razvijalo tudi na različne načine, naprimer, kar zadeva dostop do trga dela. To je še vedno restriktivno v Avstriji, kajti, pri, kajti v Avstriji po treh mesecih lahko prosilci za azil delajo, sicer, ampak dovoljenja za delo se izdaja samo za sezonsko delo v turizmu in v kmetijstvu. Tako da je to res precej restriktivno in omejuje glede na prioritizacijo. V Nemčiji pa je bil trg dela nekoliko bolj liberaliziran. Prioritizacija je bila začasno prekinjena in lažje je dobiti dovoljenje za delo. Prosilci za azil lahko delajo že od začetka, že od uložitve svoje vloge pod seveda nekaterimi pogoji. Avstrija ima še eno posebno značilnost. Ima omejen dostop do nadomestil, do dodatkov v nekaterih regijah oziroma deželah. Lahko prosilci za azil, ki nimajo subsidijarne zaščite, tudi nimajo dostopa do scheme za dodatke in to je drugače kot v preostali Evropski uniji. Še ena podobnost obstaja. Takojšnji odziv na visoke prilive in na veliko preobremenjenost nekaterih organov za obdela, obdelavo vlog na pravočasen način in pri zagotovitvi nastanitvenih možnosti. In odziv je bil tak, da imata, imajo zdaj vse tri države nekoliko bolj restriktivno azilno politiko. Tudi na, kontrole na nacionalnih mejah so bile ponovno vzpostavljene, kar je tudi posledica sporazuma EU-Turčija začasna zaščita pa se vedno bolj širi. Naprimer, na švedskem pred letom 2016 so priznani begunci takoj dobili stalno dovoljenje za prebivanje. Zdaj pa le začasno. V Avstriji in Nemčiji se začasna zaščita skrajšala na tri do štiri leta. To je značilno torej za vse tri države. Dovoljenje za prebivanje se zdaj izdaja na podlagi posameznih prizadevanj za integracijo. Od tega, kako si posameznik prizadeva za integracijo in za pridobitev jezikovnega znanja, in kako je sposoben skrbeti sam zase. To je značilna nova lasnost v vseh treh državah. Tudi pravica do tečajev za integracijo je zdaj obvezna, naprimer jezikovni tečaji so zdaj obvezni in če begunci ne gredo na te tečaje, nimajo tudi pravice do drugih dodatkov. Prišlo je do začasne ukinitve ponovnega združevanja družin za tiste, ki so ki spadajo v okvir subsidijarne zaščite. V Avstriji in Nemčiji so tudi razširili seznam držav varnega porekla in uvedli so oziroma razširili so tudi omejitve za nastanitev v Nemčiji in na švedskem, zato da so uravnotežili prerasporeditev po vsej državi, tudi za priznane begunce. Na ta način naj bi omejili priliv prosilcev za, eh, za azil, s tem, ko so zmanjšali dejavnike, ki bi bili privlačni za nje. Kar zadeva politike integracije, pa takole. Lahko opazimo, da na eni strani omejevanje azilnih politik in povečevanje možnosti za integracije in zaradi tega je prišel do povečanja proračunskih sredstev. Udeležba na trgu dela je najpomembnejši dejavnik za dolgoročno integracijo v vseh treh državah, tako da se res osredotočajo na to in sredstva se namenjajo za programe za integracijo na trg dela. In v luči pomankanja delovne sile je to razumljivo in to v vseh treh državah politična volja zlasti glavnih strank za učinkovito integracijo se je veliko naučila iz neuspehov iz preteklosti in to so upoštevali pri boljši integraciji na trg dela. Vlade so namenile precej sredstev za izboljšanje integracije. in večinoma se strinjajo glede strategij za integracije, naprimer jezikovni tečaji ali kombiniranje leteh z izkušnjami pri delu. Te strategije menijo, da so bolj učinkovite in da več obetajo postopoma. Videli pa smo tudi kar nekaj novih pristopov, nove načine, kako vključiti delodajalce v integracijo. Več pozornosti se je namenilo priznavanju spretnosti in znanj in razvoju novih orodij za ocenjevanje znanj in spretnosti. Poraba za integracijo se je trikratno povečala v Nemčiji in Avstriji in kar za desetkrat od leta 2006 na švedskem. Neposredni stroški za obdelavo vlog za nastanitvene zmogljivosti in možnosti za sprejem v okviru občin je enako stroškom delovanja policije, sodišč in nekaterih drugih organov na švedskem skupaj. Toliko, da ponazorim, kako visoki so stroški za integracijo. Kljub tem konsensom pa obstajajo tudi nekateri nacionalni pristopi, ki so specifični glede na njihove potrebe po zaposlovanju, njihove možnosti za izobraževanje in tako naprej. Odvisno je pa tudi od politične klime. Na švedskem so uvedli hiter način za to, da bi pospešili integracijo prosilcev za azil na trg dela. Avstrija in Nemčija pa se osredotočata na dvojno usposabljanje v okviru vajeništva ali pripravništva. Programi so prilagojeni in narejeni tako, da zlasti mlade uvedejo v to usposabljanje dvojnega pripravništva. Tudi pobuda 3 plus 2 v Nemčiji je vredna omembe. Mla, za mlade do 25. leta, naprimer iz Afganistana, se lahko udeležijo tega usposabljanja in prejmejo potem dovoljenje za delo za tri leta in potem še za dve leti, če uspejo najti zaposlitev. Veliko je pobud za to, da bi ljudi pripravili do tega usposabljanja. Nemčija zagotavlja tudi podporo za integracijo že v zgodni fazi. In tudi za tiste, ki so zavrnjeni, vendar jih eh, tolerirajo imajo aktivno politiko zaposlovanja na trgu dela in zlasti za tiste, za katere je zelo verjetno, da bodo ostali v Nemčiji, si prizadevajo, naprimer za ljudi, ki prihajajo iz držav, kot so Sirija ali Eritreja, kjer je stopnja priznavanja več kot petodstotna, to je preferencialna skupina. Za Nemčijo pa je posebno tudi to, da je toleriranje oseb ali status tolerance pred eh, tem, da jih pošljajo v svoje države, tak, da dobijo certifikat, ki jim omogoča, da se udeležijo jezikovnega tečaja v številnih drugih državah, oziroma v večini drugih držav, ni tako. Kaj pa vemo o trgu dela v povezavi z migranti? Kaj se je pokazalo v preteklosti? Težko je oceniti specifične razmere za prosilce za azil na trgu dela, saj podatki ne omogočajo razlikovanja med begunci in drugimi imigranti. Tako da le malo vemo, ampak ta diagram izhaja iz posebnega modula iz leta 2014, iz raziskave iz takrat in prikazuje povprečje Evropske unije, da je eden od štirih beguncev srednjeročno našel zaposlitev v primerjavi s delovnimi imigranti, ki prihajajo iz držav, ki niso članice Evropske unije. Precejšnja vrzel torej v prvih letih in ta vrzel se zapolni z državljani neke države le po nekaj letih. Švedski podatki in nedavno tudi vedno boljši podatki iz Nemčije kažejo, da so stopnje zaposlovanja le nekoliko boljše. 15 odstotkov v prvem letu, 22 po dveh letih in 30 odstotkov po treh letih. Nekoliko boljše številke torej. Vendar pa je za to potreben čas. Iz preteklosti vemo, da so ovire za begunce, za vstop na trg dela, večje kot za delovne migrante. Postopki so zelo dolgi in iz teh razlogov imajo begunci več težav za vstop na lokalne trge dela. Vprašanje pa je, koliko beguncev je treba integrirati v loka na lokalne trge dela. To je težko oceniti. Ocenjujemo, da gre za en odstotek delovne sile v Nemčiji in Avstriji, okrog dva odstotka na švedskem. To so res grobe ocene in izračuni. Iz več razlogov je namreč težje to izračunati. Kakšna pa je vloga Evropske unije pri tem? integracija ostaja v nacionalni pristojnosti. Evropska unija podpira prizadevanja za integracijo ali vključevanje v državah članicah na eni strani s posebnimi skladi in na drugi strani s mehko koordinacijo, usklajevanjem, usmerjanjem, in pobudami za vzajemno učenje. Kakšna pa je vloga sklada Evropske unije? Glavni sklad je sklad AMIF in Evropski socialni sklad. Prvi se uporablja zelo veliko. To vemo iz paralelne študije v Italiji, Grčiji in na Mačarskem. ta podpira organizacije civilne družbe, nevladne organizacije. Manj pa to velja za te tri države. Manj se uporabljajo za namene sprijemanja in integracije. Evropski socialni sklad se več uporablja za integracijo na trg dela v teh treh državah. Torej v Nemčiji, Avstriji in na švedskem. Vendar pa smo slišali, da je v zadnjih letih prišlo do znižanja sredstev iz naslova Evropskega socialnega sklada, naprimer za službe za zaposlovanje. Od njih smo slišali, da so postopki za pridobitev dovoljenja oziroma zaposlitve, da so postopki preveč zapleteni, preveč birokratski. In v Avstriji ni bilo nobenega projekta financiranega na področju zaposlovanja. Tudi v Nemčiji se je to znižalo, prav tako na švedskem. Govorili smo z organi in odgovornimi osebami in slišali smo, da si želijo poenostavitve postopkov za podajanje vlog za, sred, za predobitev sredstev iz evropskih skladov. Pa še nekaj o politični klimi in o javnem mnenju. To je zelo sporno vprašanje, ki je predmet številnih razprav. V vseh treh državah javnomnenjske raziskave kažejo, da je priseljevanje res eno najbolj spornih vprašanj oziroma najbolj prečih vprašanj. Še vedno je visoko na dnevnem redu vseh razprav. Razprave pa se zdaj polarizirajo vedno bolj. To slišimo tudi v medijih. Politiki to zelo dobro veste. Stranke, ki se zauzemajo oziroma ki so proti priseljevanju, imajo vedno več podpore. In skoraj 80 odstotkov anketirancev v Avstriji je reklo, da so vedno bolj proti podpori beguncev. In v Avstriji je to više kot v drugih dveh državah. izzivi politik, kaj moramo še narediti v okviru integracijskih politik v teh treh državah. Veliko je nesti glede prihodnosti, zlasti, kar zadeva začasna dovoljenja za prebivanje. Pri teh ni toliko želje za vključitev na jezikovne tečaje. Zdaj se večinoma izdajajo začasna dovoljenja in poročilo o stanju na švedskem kaže, da to vpliva na motivacijo in na vlaganje v znanja in sprednosti. Obstajajo tudi vrzeli v koordinaciji med temi tremi državami. Integracijska politika je horizontalno vprašanje, ki vpliva na številne ravni vlade in koordinacija je zaradi tega težja. Vladni organi ne upoštevajo vedno možnosti ponujanja jezikovnih tečajev, naprimer službe za zaposlovanje ali zavodi za zaposlovanje v Nemčiji ne ponujajo več jezikovnih tečajev, kar seveda ovira vključevanje v družbam. Pridobiti moramo čim več novih podatkov in se ne zanašati na stare podatke. Zagotoviti moramo več izobraževanja in usposabljanja kot del možnosti pridobivanja večjih kvalifikacij v beguncev. Vedno bolj pa vidimo, da moramo organizirati tudi tečaje opismenjevanja. Razpoložljivost novih podatkov o populaciji migrantov je ključnega pomena. Več podpore pa je treba zagotoviti tudi ženskam in otrokom. Priporočila za izboljšanje podpore pri integraciji na ravni EU. To sem že omenila, treba je revidirati financiranje iz skladov Evropske unije, zato da bi znižali oziroma zmanjšali upravno breme upravljanja sredstev in skladov Evropske unije. In revidirati in ponovno je treba preučiti možnost financiranja majhnih in kratkoročnih projektov. Izmenjava izkušenj je pomembna zato, da ne pride do izgube že pridobljenega znanja. Poleg zagotavljanja sredstev za integracijo je glavna vloga Evropske unije, da se okrepi tudi tako imenovana mehka koordinacija. Mogoče bi lahko pripravili akcijski načrt, podobno kot je že bil sprijet leta junija 2016. In kaj še opažamo? Pri spodbujanju izmenjave dobrih praks je identifikacija in opredelitev dejavnikov, ki ovirajo integracijo in dejavnikov, ki spodbujajo integracijo, nujna za to, da bi lahko prišli do obetavnih praks. Ne nazadnje pa moramo, pa moramo tudi izboljšati evropski sistem politiko migracija, tako imenovani kazalniki Sarakozem. zato da bomo lahko bolje kategorizirali migrante in na ta način bomo lahko bolje opredelili najboljše prakse in se učili drug od drugega na podlagi empiričnih podatkov. To pa bomo lahko vključili tudi v naše politike. Toliko z moje strani. Hvala za pozornost. Uh, um, Hvala lepa za predstavitev te študije. No, tukaj nimamo veliko poslancev, ampak če ima kdo kakšno uh, mnenje, kakšno pripombo, izvolite, gospod Rednar. Uh, few... Uh, Hvala lepa za to predstavitev, samo nekaj vprašanj imam. Jaz sem iz ene od teh treh držav. Nam lahko predstavite nekaj primerov najboljših praks ali primerov dobre prakse, um, ki bi jih morali poznati vsi in bi se lahko kaj naučili oziroma bi lahko naredili več pri tem. Kaj pa vaša priporočila glede pri, um, pristojnosti oziroma znanj in spretnosti? Kakšne pa so pristojnosti na nacionalni, lokalni, regionalni ravni? In še tretje vprašanje. Več podpore je potrebne za begunske ženske. Kaj imate točno v mislih? Greste lahko nekoliko bolj v podrobnosti? Pred eh, nekaj leti sem delala kot svetovalka za begunce za Amnesty International. Pripričana sem, da so se razmere močno spremenile. ni šlo vedno za svetovanje. ženskam, begunkam. Težava je bila v tem, da so večinoma moški stopili v spredje in rekli, lahko govorite z mano, pa bom jaz govoril svojo ženo. Tako da je mogoče treba preučiti možnosti, kako priti v neposreden stik z begunkami. Euh, Gospod Martin, hvala, zelo kratek bom. Rad bi se zahvalil gospe, ki je podala to predstavitev, ki je pravzaprav daljša kot so običajno. Običajno je imela na voljo 15 minut, pa je potem govorila 30 minut, vendar pa tukaj ni veliko poslancev, verjetno je to pač v redu. Zdela se mi je to zelo objektivna predstavitev um, nisem videl, da bi bila kakorkoli politično usmerjena. In omenili ste vprašanje, še zlasti, ki se je skazalo na švedskem, da ni samodejno eh, določiti gibanje beguncev, da to um, o tem pravzaprav. Um, ne odločajo zgolj eh, begunci, ampak tudi oblasti. Tako da želim vam samo čestitati za vašo nepristranskost. Izvolite, gospa Regina. Ja, se opravičujem za 35 minut. In najlepša hvala za vaš komentar. Zdaj pa odgovor gospe iz Avstrije. Primeri najboljših praks. To je vedno dobro vprašanje. Kot sem omenila, še vedno nimamo dovolj znanja podprtega z dokazi o tem, kaj dejansko deluje tudi v različnih uh, kontekstih držav. Še zlasti v nordijskih državah in na švedskem, torej to so države, ki imajo dolgoletne izkušnje in tudi napredne politike, pa kljub temu, ni bilo celovitega vrednotenja, kaj deluje, naprimer, ali delujejo subvencije eh, za zaposlovanje beguncev ali ne. Zelo težko je opredeliti primere boljš dobrih praks, eh, kajti kot sem omenila, je ena od dobrih praks morda ta, da je treba čimprej začeti nuditi eh, jezikovne tečaje, še zlasti politične poklicni jezikovni tečaji so se izkazali za dejansko koristne pri integraciji migrantov in beguncev na trg dela. Če pa te ukrepe potem povežemo še z delovnimi izkušnjami, ne le z eh, vajeništvi, ampak tudi z praksami, v resničnih podjetjih, se zdi, da so te prakse dejansko obetavne. V Avstriji, na primer, je zelo pomembno, da se ugotovi, kaj oseba dejansko ve, kaj zna, kakšne so njene veščine. Pogosto nimajo formalnega usposabljanja, vendar pa imajo delovne izkušnje. Zato je naprimer za avstrijske organe, pa tudi nemške in tudi druge organe pomembno, da ocenijo, kaj oseba dejansko zna in ve. Torej je zelo pomembno ugotoviti tudi, katere so neformalne in izkušenske eh, prednosti in veščine. V Avstriji imate preverjanje usposobljenosti, v Nemčiji pa tudi imamo um, eh, zvezno službo za zaposlovanje, ki je razvila zelo dovršeno orodje za ocenjevanje eh, spretnosti in znanj, ki se bo zdaj testiralo. Torej, veliko praks se trenutno izvaja na pilotni ravni, na kar bodo ocenjene in morda čez leto ali dve bomo lahko več povedali o tem, Kateri, katere prakse so zelo obetavne. Potem pa še vrzeli v koordinaciji. Seveda, pristojnosti so porazdeljene, uh, med različnimi ravnmi vlad, tukaj imamo občine, dežele, zvezno državo, potem pa so tukaj še deljene pristojnosti glede na odbor za migracije, na urad za poslovanje in veliko krat se zgodi, da se podatki ne izmenjujejo. In pri tem se vse začne. Več prizadevanj je bilo, da bi se te vrzeli premostile, tudi naprimer v Avstriji, kjer je AMS, torej organ eh, za zaposlovanje, začel sodelovati z migracijskim organom. To je vsekakor pomemben korak eh, naprej, vendar pa je teh vrzeli še kar nekaj. Potem pa več podpore za begunke. To vsekakor je jasno. Opazili smo, da begunke veliko krat imajo višjo izobrazbeno stopnjo kot moški, vendar pa je njihova stopnja zaposlenosti nižja. Prav tako sabo prinašajo manj delovnih izkušenj. Predlagali se, ste, da bi govorili neposredno z ženskami, z begunkami. Seveda je to uh, zelo pomembno in to je povezano s premagovanjem kulturnih eh, ovir. Naprimer, na švedskem je bila zanimiva praksa, da so ponujali begunkam eh, tečaj angliščine z dojenčki, tako da je dejansko treba razviti nove načine za to, da bi lahko neposredno govorili z ženskami. To bi bilo vse za zdaj. Hvala za možnost eh, odgovorov. Gospod Šulce. Ja, Hvala lepa. Se opravičujem, da sem nekoliko pozneje prišel sem. Veliko sestankov imem, sem imel, ampak um, glede na to, kar sem slišal, mislim, da pravzaprav v Nemčiji živim v drugem svetu. Sem nemški poslanec, kot pojasnilo več let, torej od leta 2015 v, na Saški Anhaltu sem opazoval, kakšna je situacija in če dalje več beguncev opazoval, opažam, ki ne bežijo zaradi pregona in zaradi vojne, temveč zaradi gospodarskih razlogov. In zelo težko jih je integrirati na tak ali drugačen način. Torej, gotovo veste, da imamo veliko možnosti, naprimer šest urni jezikovni tečaj. In če potem govorite z učitelji in jih vprašate, kakšen je odziv po prvem, drugem, tretjem dnevu, je ta odziv katastrofalen. Če se potem pogovarjate deloma s tistimi, ki so bežali, vam povejo, ja, zaradi bega smo morali plačati ogromno denarja in, ali pa so ga plačale naše družine in to, da sedaj imamo tukaj jezikovne tečajne zadošče, potrebujemo več denarja, torej naš primarni cilj zaslužiti. Torej, vaši teoretični um, nastavki se slišijo krasni, ampak pravzaprav prav Um, to v Nemčiji ne deluje. Mislim, da imamo v Nemčiji tudi ogromne probleme, zlasti s tistimi, ki uh, ne bežijo iz razlogov, ki so apsolutno pravi, torej zaradi tega, ker divja vojna ali ker so politično pregajanja, am, preganjajo, ampak ker bežijo iz razlogov, zaradi katerih bi verjetno bežal tudi sam, ker bi želeli izboljšati svoj geografski, eh, svoj ekonomski položaj. Seveda, um, jih je mogoče razumeti, ampak želel sem samo povedati, da je opis situacije, kakršnega ste podali, drugačen od resničnosti. Kot švedska poslanka pa bi tudi sama imela dve vprašanji. Morda niti ne vprašanje, ampak eh, komentarja. Pogledala sem si vaše slike in in zdi se, da da dejansko zelo malo držav članic prevzema odgovornost na tem področju. To je markantno iz vaše predstavitve. Hkrati pa tudi smo videli tukaj, da se je raziskava sredotočila na te tri države in le malo držav in v malo primerjih so bili izkoriščeni podporni mehanizmi, ki jih omogoča Evropska unija, torej za to, da se podpira izobraževanje za financiranje različnih projektov. temu pravzaprav vodu niste namenili veliko pozornosti. Torej vsaj tri države članice pa se zdi, da so storile to, kar se je od njih pričakovalo in še več. Glede na to, da evropska raven ne deluje dovolj dobro, pa je bilo nemogoče zagotoviti politično podporo za splošnejši pristop k dejavnostim, Tiste ureditve, ki pa so na voljo, naprimer, ko imamo sklade, pa se ne izkoriščajo na način, na katerega bi se lahko v tej situaciji. Ampak morda želim biti le provo provokativna. Izvolite besedo. Maybe, um, first, uh, reaction, uh... Morda, če se smem najprej odzvati na vaš komentar glede evropskih skladov. Uh, Morda sem bila preveč negativna. Seveda se izkoriščajo sklad AMIF morda manj, ampak eh, to je povezano s konkretnimi razlogi. Ampak eh, evropski socialni skladi pa se izkoriščajo in uporabljajo. In seveda pa je ta uporaba včasih omejena zaradi pomembnega birokratskega bremena. Vsekakor pa uporabljajo te sklade v Nemčiji, tudi na švedskem sem se pogovarjala z organi, um, uporabljajo sredstva iz teh skladov in če tudi je to povezano z velikim upravnim bremenom in z veliko birokracije. Morda sem bila tukaj tudi sama preveč provokativna, ampak eh, zdi se mi vsekakor pomembno, da se s temi skledi, skladi bolje upravlja. So pa naprimer zelo pomembni, naprimer v Nemčiji, kar zadeva usposabljanje uh, na področju jezika, poklica ali pa kar zadeva eh, svetovalnih mrež, ki zelo dobro delujejo. Tudi to je morda dober primer um, iz prakse. Vsekakor so skladi dobrodošli, morda pa bi jih bilo mogoče bolje organizirati. Zdaj pa, če se smemo odzvati na pripombe gospoda Šulceja. Na Saškem Anhalt so morda izkušnje takšne, kot ste povedali, to so drugačne, posebne izkušnje in strinjam se, da ni v Nemčiji vse popolno ali pa kje druge, še zdaleč ne. Vendar pa lahko rečem, da imam tudi sama osebne izkušnje in naprimer delala sem z eh, mladoletniki brez spremstva. Ti mladi begunci so tako zelo motivirani, tako motiviranih oseb še nisem videla. Resnično so motivirani, da bi se integrirali, da bi se izobrazili in da bi našli delo morda v resnici obstajata oba svetova v Nemčiji, pa seveda tudi v drugih državah. In zelo težko je tukaj posploševati. Tukaj imamo migrante, ki prihajajo iz ekonomskih razlogov, pa tudi seveda migrante, ki bežijo zaradi preganjanja ali vojn. In zelo težko je včasih razlikovati med njimi. Uh, Ne vem, ali bi lahko rekli, da tisti, ki prihajajo zaradi gospodarskih razlogov, niso naklonjeni integraciji. Strinjam pa se z vami, da nekateri, naprimer v Nemčiji, imamo usposabljanje dvojnega vajeništva, potem tudi pod pridobivanje standardnih kvalifikacij. In res je, da včasih mlade težko prepričati, da stopajo in sledijo tej poti, kaj ti zahteva dve ali tri leta in seveda sprejmejo za to manj denarja, kot pa če bi, uh, če bi sprejeli nekvalificirano delovno mesto. Seveda imate prav, da morajo veliko krat nakazovati denar tistim, ki so ostali doma, ampak če si pogledamo številke, je razvidno, da se izboljšujejo. Če dalje več ljudi vstopa v sistem dvojnega vajništva in mislim, da so zato tudi zelo zainteresirani delodajalci. Tudi oni imajo pomembno vlogo pri tem, da prepričajo begunce, da uh, sprejmejo možnosti vajeništva. Najlepša hvala za vaše poročilo. Prav gotovo vas bomo z veseljem med se povabili tudi v prihodnje, tako da bomo spremljali, kako se situacija razvija. Veliko dobrih rezultatov smo lahko slišali, ampak nekaj je tudi uh, slabih in zelo zanimivo bo spremljati, kako se stvari s časom spreminjajo. Torej, najlepša hvala, da ste prišli, da ste z nami. Uh, delili te izkušnje, da ste podali ta ovod in da ste nam postili tudi povzetek. Torej, povzetke študije dobite pred vhodom oziroma pred izhodom iz te dvorane. Najlepša hvala torej, da ste prišli. Potem pa imamo na dnevnem redu še točko 8, razano tukaj nimamo kaj dodati, s tem lahko to, ta sestanek zaključimo. Ob dveh točno pa bomo začeli z elektronskim glasovanjem. Najprej bomo glasovali o napotenih delavcih, tako da resnično prosim, da pridete sem pravočasno. Hvala vsem za odeležbo. Sur l'ordre du jour, c'est marqué 14h30. Se opravičujem, ampak moj dnevni red pravi, da nadaljujemo ob uh, pol tretji. Ja, ja, vsekakor ob uh, pol tretji uri, ne ob dveh, se opravičuje, gospa predsedujoča.